skrajšanem roku v skladu s poslovnikom člen 1.2.2. Začenjamo z Centralno Afriško republiko. Štiri resolucije imamo pred seboj. Začel bo kolega Romeva in urede. So uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tako kot številni drugi kolegi in kolegica sem tudi sam zelo skrbljen zaradi situacije, uh, v Srednjeafriški republiki, ki je na robu prepada, ki lahko ima velike posledice na prebivalstvo zaradi skupine eh, Selika, ki je prevzela eh, vodilno vlogo v državi marca 2013. Politična in eh, državna situacija se je poslabšala, veliko je kršitev človekovih pravic, plenjenja, spolnega nasilja nad ženskami, zadržanja in zlorabe otrok. Tradicionalno verospovedi v tej državi e, bivajo mirno, ampak lahko se zgodi, da se bo ta situacija e, izvila izpod nadzora, če se bo vse skupaj še poslabšalo. Pozivamo oblasti in vse deležnike, da rešijo tež, eh, te težave, da sodelujejo. E, in da izpolnijo oziroma dosežejo dogovor, zagotovijo dolgoročni mir in demokratične rešitve. Pozdravljamo odločitev varnostnega sveta OZN, da poveča število vojakov v državi, eh, zagotovi eh, varnost in zaščiti civiliste v Srednje Afriški republiki. Pozivamo vse, da spoštujejo človekove pravice, mednarodno humanitarno pravo, pozivamo eh, humanitarne agencije, da takoj dobijo dostop do tistih, ki potrebujejo pomoč. Ne sme priti do nasilja nad civilnim prebivalstvom. Pozivamo tudi k preiskavi kršitev človekovih pravic in eh, humanitarnega prava v Srednje Afriški republiki. Pozdravljamo odločitev eh, Evropske unije in Varnostnega sveta OZN o embargu na orožje, eh, na prodajo orožja v Srednje Afriški republiki. Hvala. Hvala lepa. Kolega Romeva Erueta. Gospod Pilan, eno minuto. Zo, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tekom zadnjih nekaj dni je več sto ljudi umrlo zaradi sporov v Banguju. Med drugim tudi dva predstavnika francoskih, e, francoske vojske, ki so jih ustrelili neznani storilci novinari so morali eh, zapustiti te kraje. Seleka napada krščanske skupnosti in eh, stanje je vedno slabše. Vse skupaj lahko privede do masovnih usmrtitev krščanskih skupnosti. Odreči se je treba nasilju in začeti z dialogom. Tisti, ki so odgovorni za kazniva dejanja, morajo za to odgovarjati. Pri tem mora sodelovati Eh, morajo sodelovati mednarodne skupnosti. Pozivam eh, OZN in vse oblasti, da zagotovijo spoštovanje pravico eh, državljanov. Hvala. Gospa De Kajzer, eno minuto. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada poklonila dvema francoskima vojakoma, ki sta izgubila svoje življenje v Srednjoafriški republiki. Obžalujem, da več kot po enem letu eh, pozivanja Evropske eh, službe za zunanje delovanje gospe Georgijeve, eh, da smo tako dolgo čakali na resolucijo, da smo tako dolgo čakali na ukrepe v zvezi s Srednjeafriško republiko. Vedli smo in vemo, v kaj smo se spuščali, vemo, kaj se je dogajalo kljub temu pa smo potrebovali toliko časa, da eh, smo nekaj naredili. Slišala sem stvari, ki so za mojo skupino nespremljive. Slišala sem, da uh, je Francija posredovala, da sama uh, se ponavadi odmikam od vojaških uh, posredovanj, ampak v tem primeru je bilo to. Uh, utemeljeno. Hvala. Hvala lepa, gospode Kajser, gospod Preda. Najlepša hvala, gospod Preda. Hvala. Eh, že večkrat smo razpravljali v Srednji Afriški eh, republiki. Prišlo je do novega nasilja, prišlo je do tudi sporov med eh, veroizpovedmi. Želel sem povdariti tudi naslednje. Francija je vstopila to državo. Ne Evropa, ampak Francija. Evropa pa bi morala eh, podpreti ta delovanja. Pripravili smo eh, pomoč v višini 50 milijonov eh, evrov za ukrepe v Srednje Afriške republike v Banguju. Komisarka Georgijeva že dolgo izpostavlja to vprašanje, ampak sedaj je treba ukrepati. Jasno je, da potujemo v smeri velike humanitarne krize in temu moramo narediti konec. Hvala. Danke, kolegi, Hvala. Gospa Veržja, dve minuti. Dejati moramo, da se je eh, situacija v Srednjeafriški republiki poslabšala. Trikrat smo že letos govorili o tem. Veliko je kršitev človekovih pravic v tej državi, ki je išla iz ene diktature pod drugo diktaturo. Francoska vlada se je odločila, da posreduje. Na ta način je eh, sprožila več eh, posredovanj, ampak Francija to počne že dolgo v nekdanjih kolonijah. Sprožila je nove nemire. Boriti smo se želeli zoper skupino Seleka, ki je zamenjala predsednika Mozizeja. Veliko je nasilja, več sto ljudi je umrlo v nekaj urah. To nazil, nasilje uh, je služilo argumentaciji za francosko vlado, ki je tja poslala svoje vojake. Da, lahko se poklonimo dvema vojakoma, ki sta izgubila življenje. Želeli smo, da resolucija spolni na mandat OZN, govoriti moramo o prihodnosti, o prihodnosti za srednje Afričane, ki morajo končno dobiti pravico do besede. Hvala, gospa Veržja. Dvajset sekund ste še imeli in če bi govorili nekoliko počasneje, bi vam laže sledili. Ali spremete vprašanje gospoda Prede? gospa veržja očitno ste proti intervenciji vojske ampak kakšen je vaš predlog kaj naj bi naredili kaj konkretnega naj bi naredili kakšna je alternativa kaj bi naredili vi v eh, tem primeru pod temi pogoji Gospod Preda, ponavadi me natančno poslušate. Nikoli nisem dejala, da sem proti intervenciji vojske. Žal mi je, da se moramo lotiti take intervencije. Lahko je dejati, eh, Francija mora posredovati. Eno leto smo zahtevali resolucijo OZN, to ni dovolj. Sile OZN so na kraju same nekdanje eh, sile Afriške unije. Nič se ni zgodilo, nismo naredili koraka naprej. Gre za odgovornost mednarodne skupnosti. Nič nisem rekla na temo eh, intervencije. Le obžalovala sem smrt dveh vojakov francoske vojske. Hvala, gospa Veržija. Zdaj pa gospa Jetenmeki. Arvoj za puhemies. Najlepša hvala, gospod predsedujoči kot smo ugotovili tekom razprave v dvorani, je intervencija, ki poteka v Srednji Afriški republiki, francoska intervencija. Predsednik Proso Alon se je zato eh, odločil. Po smrti dveh vojakov je dejal, da je ta intervencija sicer eh, potrebna, da druge izbire ni vsi obžalujemo eh, dogodke v Srednje Afriške republike. Tam vlada pomakanje hrane, tam eh, vlada nasilje. Otroci ne morejo v šole, eh, nimajo dovolj za jesti, veliko težav je. Dobro je to, da je Evropska unija povečala svojo humanitarno pomoč za to državo. Zagotoviti moramo ustrezno ponudbo humanitarne pomoči. Odgovornost je eh, na Afriški uniji in na nas. Hvala, gospa Jetenmeki. Sedaj pa v imenu političnih skupin, gospod Sonik, eno minuto. Konflikt, ki ima mesto v Republike Srednjoafrikanske. Najlepša hvala. Konflikt v Srednjeafriški republiki se slabša sile seleke kršijo človekove pravice, uporabljajo nasilje. Žrtve tega nasilja pa so vse prepogosto ženske in otroci. 5. decembra tekom 72 ur je umrlo na stotine ljudi v Bangoju. Še huje je to, da kriminalne združbe izvajajo zločine in to kriminalne združbe, ki so dobro oborožene. Dobro je, da so eh, v organizaciji Združenih narodov pripravili mirovno misijo za Srednjeafriško republiko. Francija tega bremena ne more nositi sama. Evropska unija bi morala sodelovati pri pripravah na političen načrt za Srednjeafriško republiko, s katerim bi lahko eh, eh, zagotovili vladavino prava v tej državi. Hvala. Vielen Dank, Herr Kollege Sonik. Hvala. Gospod Tezir, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. Vse odkar so eh, v skupini Selika prevzeli nadzor na državo marca 2013, eh, se je zgodilo veliko slabega, posilstva, kršite človekove pravice in tako dalje. Eh, deset tisoče ljudi je moralo zapotiti svoje domove in humanitarna situacija je zelo žalostna. Zato je bilo treba ukrepati in to se je odločil, zato se je odločil varnostni svet, soglasno. Na tej osnovi je Francija eh, sprožila intervencijo 5. decembra. Financira tudi eh, misijo Miska, zato da bi eh, usposabljala domače sile in poskrbela za mir. Sam bi se rad poklonil dvema francoskima vojakoma, ki sta izgubila svoje življenje tekom misije ta kriza zahteva ukrepe. Potrebujemo globalen, trajnosten odgovor, ki bo zagotovil varnost, eh, humanitarno pomoč, razvoj, politično tranzicijo, organizacijo svobodnih volitev. Danes eh, potrebujemo odgovor Evropske unije. Skupaj se moramo odzvati. To je sporočilo Evropskega parlamenta. Upam, da mu bodo prisluhnili. Hvala arvoisa puhemies najlepša hvala gospod predsedujoči razmere v srednje afriški republiki so izjemno težke v evropski uniji moramo dobro razmisliti o tem kako podpreti razvoj kako zagotoviti mir v državi veliko je nasilja nad ženskami, nad uh, otroki. Kaj narediti? Kaj narediti, da bi vzpostavili mir? Po mojem mnenju Evropska unija odigra, uh, mo, uh, igra pomembno vlogo tukaj skupaj z Afriško unijo. Najti moramo vse načine pomoči državi, Zagotoviti moramo stabilnost v državi, spoštovati je treba človekove pravice. Različne eh, verske skupnosti eh, se morajo med sabo pogovarjati in skupaj zagotoviti mir. Hvala. Gospod Paška, za eno minuto. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. V Srednje Afriški republiki se oborožene skupine med sabo borijo že več kot eno leto. Kriminalne združbe terorizirajo lokalno prebivalstvo. Ta situacija je netrajnostna. Eh, oblasti ne morejo zagotoviti eh, niti varnosti prebivalstva, niti sile afriških, afriških, eh, Afriške unije niso uspele zagotoviti varnosti. Mislim, da je edina rešitev, ustrezno izvajanje resolucije Varnostnega sveta OZN. Okrepiti je treba mirovno misijo v Srednjeafriški republiki. Okrepiti moramo tudi kapacitete naše humanitarne pomoči. Tako bomo lahko spostavili mir v državi, obenem pa ponudili dovolj hrane tem revnim ljudem v tej državi. Hvala. Hvala, gospod Paška. Gospa Kretu. Hvala, gospod predsedujoči. Po osemmesečnem mencanju je končno svet sprejel resolucijo, ki naj bi preprečila izničenje države. 1,3 milijona oseb, 300 tisoč beguncev trpi zaradi lakote. Zato moramo zaščititi civilno prebivalstvo in čim prej razdeliti živila. Evropska unija mora dati svoj prispevek za zaščito civilnega prebivalstva. Da bo mednarodno posredovanje dalo rezultate, potrebujemo mirovne sile, pa tudi politično razsežnost za to, da bomo zagotovili mir in in svobodne volitve. Namreč neskončni konflikti v tej državi so državo praktično raztrgali in pred nami je virska vojna. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa postopek HDI. Obžalujem, da vsi ne boste mogli dobiti besede, gospa Hibner. republika środkowej afryki to klasyczny przykład państwa które Hvala. Srednja Afriška republika je klasični primer države, ki na vkljub svojim ekonomskim potencialom zaradi dobrega geopolitičnega položaja sodeluje v eh, verskih in etničnih sporih. Postala je ena izmed najrevnejših držav v svetu. Trpi zaradi humanitarne in gospodarske krize. Vedno več je uh, sporov med skupinami kristjanov, veliko je uh, mučenja, spolnega nasilja, uh, usmrtitev. Različne mednarodne organizacije, tudi OZN, že dolgo pozivajo k ukrepanju, saj se lahko situacija še poslabša. Zaenkrat ukrepi niso bili uspešni brez zunanje intervencije te krize ne bomo rešili. Hvala, gospa Hibner. Gospa Stajlo. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Razmere v Srednjeafriški republiki, ki se slabšajo, so zelo zaskrbljujoče za ta parlament in, eh, parlament in za celotno mernjo skupnost. Od prevzema oblasti strani upornikov na začetku leta je eh, prišlo do veliko nasilja, do veliko kršitev človekovih pravic. Eh, napadeni so muslimani in krščanske eh, skupnosti. Vedno več je tudi sektaškega nasilja, ki lahko privede do destabilizacije celotne regije. Mednarodna skupnost je reagirala, namenila je 50 milijonov evrov pomoči, Francija pa je tja namenila 1600 eh, vojakov na podlagi resolucije Varnostnega sveta OZN, ampak zaenkrat ti ukrepi še niso bili dovolj, kriza ni pod nadzorom, zato je treba posredovati, če želimo zagotoviti mir v državi in v regiji. Kot smo slišali, je eh, ta situacija izjemno huda. Upam, da bomo lahko hitro razrešili težave in zagotovili mir. Hvala. Hvala. S tem zaključujemo postopek HDI. Besedo dobi komisar Čoles. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedoči, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Sledili smo eh, resoluciji na temo Srednje Afriške republike, ki jo boste spremenili v parlamentu na temo človekovih pravic v državi. Ta država je eh, doživljala najhujšo krizo v svoji zgodovini in to je alarmantno. Visoka predstavnica je izrazila svojo zaskrbljeno zaradi vedno večjega nasilja od 5. decembra naprej zaradi eh, kršitev človekovih pravic. Strinjamo se z vašo resolucijo. Zaradi te krize mora mednarodna skupnost hitro posredovati, zato da bi preprečila, da se stanje še poslabša. Skupaj moramo odgovoriti na politični ravni, varnostni ravni in humanitarni ravni. Prispevati moramo k eh, umiritvi razmer. Evropska unija igra vodilno vlogo pri eh, zagotavljanju koordinacije na mednarodni ravni. Eh, koordinacije na ravni Organizacije Združenih narodov, Afriške unije, eh, ZDA, Francije, ECOWAS-a. Zaščita prebivalstva, zagotavljanje miru je prednostna naloga, ki jo imamo. Francijo podpirajo ZDA in drugi, zato jo moramo podpreti tudi mi in zagotoviti mir. Evropska unija kot ste že omenili, je že mobilizirala 50 milijonov evrov za zagotavljanje miru v Afriki za misijo Miska. Pozdravljam tudi sprejem resolucije 2127 eh, Varnostnega sveta OZN na temo Srednje Afriške republike, ki predvideva vzpostavitev preiskovalne komisije na mednarodni ravni. Evropska unija dela tudi na tem, da eh, bi svet za človekove pravice eh, v Ženevi sprejel odločitev v zvezi s Srednjeafriško republiko. Pomoč eh, je oblikovana na več ravneh. Gre za pomoč prebivalstvu na dolgi rok in kratki rok komisija je sprejela odločitev za financiranje stabilizacijskega eh, programa v višini 10 milijonov evrov. Te različne komponente so namenjene eh, nacionalni spravi. Spodbujati želimo dialog, želimo sodelovati tudi z obazovalci za človekove pravice, želimo sodelovati z visoko predstavnico za človekove pravice OZN potrebujemo neutralne, objektivne informacije. Komisija sodeluje tudi z Evropsko službo za zunanje delovanje. Skupaj pripravljamo uh, pristop za uh, razvoj, zato da bi umirili razmere v Srednje Afriški republiki. Našega sodelovanja so državo nikoli nismo prekinili, kljub temu, da smo zaradi uh, nevarnosti uh, nekatere projekte ustavili vsaj začasno. Pripraviti se moramo na obdobje tranzicije, v katerem bomo ponovno spostavili demokratične inštitucije. Glede na izzive, s katerimi se sooča Srednja Afriška republika, mora mednarodna skupnost še naprej sodelovati in si prizadevati za umiritev razmer. O tem bomo govorili tudi na naslednjem zasedanju sveta za zunanje zadeve 16. decembra eh, letošnjega leta. Evropska unija mora aktivno sodelovati, eh, iskati rešitev skupaj s partnerji, skrbeti za stabilizacijo in eh, trajnostno rešitev. Hvala, komisar Čolos. Skupaj šest predlogu resolucij smo dobili, s tem zaključujemo. Glasovali bomo po končani izmenjavi mnen. Naslednja točka dnevnega reda.